Prisrčno dobrodošli, gospod predsednik Češke republike Miloš Zimen v Evropskem parlamentu. Veliko čast nam je, da vas lahko pozdravimo danes tu v parlamentu. Svojo funkcijo ste nastopili z ciljem, in sicer ciljem, da bi okrepili eh, češko predanost Evropski uniji in da bi, da bi Češko republiko spet postavili v sredino v okviru te evropske politike. In zato vam velja velika zahvala in veselimo se vašega nagovora. Beseda je vaša.